Dobili ste zapisnik včerajšnjega sestanka, kakšni komentarji morda? Ne. Prav, potem pa je zapisnik včerajšnjega zasedanja s tem sprejet. Čaka nas naslednja točka na dnevnem redu.